iz tega parlamenta pošljemo jasen signal komisiji, v kakšno smer je treba iti, da bi izboljšali energetsko učinkovitost v prihodnje. Hvala. Thank you so much, Mr. Benson. Najlepša hvala, gospod Benson. Najlepša hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. In ta razprava je eh, končana. Glasovanje bo jutri. Sedaj gremo pa naprej na naslednje poročilo. To je eh, poročilo, ki govori o razveljavitvi direktive o metrologiji. Gospa Weisgerber je prva govornica. Prosim. Bomo počakali, da se komisar usede. Gospa Vajsgerba. Komisar Tajani, liebe kolegice. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, komisar Tajani, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se hotela eh, poročevalce v senci vsem eh, sodelavcem in vsem, ki so sodelovali pri srču, zahvaliti. Brez konstruktivnega in zelo odprtega sodelovanja, eh, tudi z belgijskim predsedstvom, tega dosjeja jutri ne bi mogli skleniti. Lahko si misliti, da kot poročevalka sem zato seveda s tem rezultatom zelo zadovoljna. E, govorimo o e, razveljavitvi osmih direktiv, ki so e, zastarele in na ta način zmanjšati e, obseg birokracije. Naša želja je seveda tudi, e, da e, ugotovimo, da so e, Te direktive zastarele zato, ker obstajajo novi standardi, ki ustrezajo razvoju tehnologije. Mm, imamo eh, evropske rešitve, evropske ureditve, ki eh, so zastarele. Če se hočemo približati svojemu cilju, da bi do leta 2012 imeli četrtino manj birokracije v Evropi, moramo zdaj nekaj narediti. In eh, kar zadeva eh, to področje, eh, je eh, predsednik Štajber enkrat rekel, da moramo ne samo usta nastaviti za žvižganje, temveč moramo tudi žvižgati. Zato mislim, da je ta direktiva o razveljavitvi zelo pomembna merilne aparati za hladno vodo, za surovo vodo, alkoholometri, potem eh, oteži srednje točnosti, eh, mase žita ali pa umirjanje ladijskih cistern. To so zadeve, ki so jih v praksi digitalni inštrumenti že zdavnaj nadomestili. Ti aparati se vedno redkeje uporabljajo ti zastareli in zato lahko te direktive razveljavimo. To ne bo vplivalo na delovanje notranjega trga in tudi ne na visok standard zaščite potrošnikov, za kar se zauzemamo. Svet pa je ta dosje dolgo blokiral. Nam je pa uspelo, da v informalnem trialogu pridemo do kompromisa, namreč v prvi obravnavi, kar je za nas izjema. Vsebina tega dogovora je, da bi imeli eno direktivo, eh, ki, namreč direktivo o umerjanju latijskih cistern, ki bi razveljavili takoj, ostalih sedem pa takrat, ko bo pripravljena okvirna direktiva, na kateri ste zdaj delali. Nov eh, predlog bo komisija do konca aprila 2011 predložila. Ideja je, da bi znotraj eh, preverjanja komisija preverila tudi, ali in katere delne vidike stare direktive naj bi se ohranilo in eh, te bi potem prenesla v novo direktivo. Če bodo države članice dokazale, da nekatere vidiki teh direktiv so še vedno potrebni, naprimer za varstvo potrošnikov, eh, kot naprimer merilnik izračnega tlaka v plašču modernih vezil, potem bomo to prevzeli v novo direktivo. Ostale eh, direktive pa bi razveljavili. To je signal, da Evropa misli resno z zmanjšanjem birokracije in da smo pripravljeni, eh, da da ustvarimo pogoje za rast gospodarstva. Jaz sem ponosna na to, da je Evropski parlament dal svoj prispevek k zmanjšanju birokracije, k eh, bolj enostavnim zakonodaji. Ob koncu bi hotela še kratko nekaj povedati v zvezi z uh, tabelami. Uh, To so tabele, ki naj bi jih države članice pripravile tako, da pokažejo, kako udejanjajo direktivo. Mi smo se zedinili na uh, milejše uh, uh, formulacije, čeprav smo se zarzemali za ostrejše, ampak že, če se bodo te izpolnile, bo to na vsak način uspeh in za ta uspeh zahvala gre predvsem poročevalcem v senci. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tajani, imate besedo. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V prvi vrsti bi želel čestitati oziroma se zahvaliti kolegici Weisberger za poglobljeno delo pri, tej, pri tem kompliciranem predlogu. To je bil predmet dolgih razprav in njeno delo prav gotovo ni bilo enostavno. Eh, da smo dosegli eh, dogovor že v prvem ranju oziroma obravnavi, kaže, da je bila poročevalka sposobna najti pravo rešitev. Ta eh, predlog pa seveda pomeni velik korak na področju better regulation ali boljše zakonodaje, ki mora postati vedno, postajati vedno na prvi, v prvi vrsti eh, prednostna naloga evropskih inštitucij. Kajti eh, želimo si, da bi imeli čim boljšo zakonodajo skupnosti in kot je poslova, eh, poročevalka rekla, razvelili bi s tem osem direktiv na šestih področjih z namenom poenostavitve evropske zakonodaje, glede na to, da so obstoječe. Um, direktive zastarele in ne sledijo tehnološkemu razvoju ter so posledično tudi neuporabne. V eh, prihodnje si države članice želijo nacionalnih predpisov, eh, vendar pa obstajajo tudi že mednarodni predpisi, ki že v celoti urejajo razne. Eh, stare pa tudi nove naprave. Um, mednarodna uh, oziroma svetovna trgov, trgovska organizacija um, postavlja mednarodna pravila in uh, država članice morajo v skladu z uh, pogodbo uh, med sabo uh, priznavati obstoječe naprave. Komisija uh, je v dogovoru z parlamentom in eh, svetom eh, se je določila, odločila za razveljavitev do eh, 2. julija 2012 ene direktive in ostalih do eh, naslednjega datuma. Torej, eh, želimo si eh, harmonizacije na eh, področju zakonodaje in uporabljali bomo. Eh, te argumente do aprila naslednje leto bomo postavili, eh, predali novo poročilo oziroma novo pobudo v skladu z boljšo zakonodajo. Comey, Gospa Kome, imate besedo. Si. Ofro il mio. Popolnoma eh, podpiram stališče poročevalke. Eh, glede predloga komisije za razveljavitev osmih direktiv na področju meroslovja in še posebej po. Zdravljam eh, predlog, da državam članicam damo na voljo dovolj časa, da omenjajo, preučijo posledice teh razveljavitev eh, v eh, okviru direktive eh, MIT o meroslovju. V smislu boljše zakonodaje in poenostavitve, kar je tudi strategi, Lizbonska strategija, se mi zdi še posebej pomembno, da države članice imajo dovolj tega časa, zato da zaradi razveljavitve ne bi prišlo do pomankanja pravne varnosti ravno nasprotno, eh, želimo ublažiti zaskrbljenost posameznih eh, držav članic in jim res dati dovolj časa, da uskladijo predpise, kar bo potrebno po razveljavitvi. Torej, dosegli smo odličen kompromis med stališčem komisije, ki se zauzima za čimprejšnjo eh, razveljavitev in nasprotuje novim urejanju tega področja v okviru eh, direktive MIT. Hvala lepa, gospa Gepard. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, prisrčna hvala tudi gospe Weisgerber za dejansko zelo kolegijalno sodelovanje pri tem poročilu. V imenu svoje politične skupine bi hotela povedati, da nisem tako euforična, kar zadeva razveljavitev teh osmih direktiv, ker dejansko obstaja nekaj zaostarelih merilnih inštrumentov, ki bi bilo treba odpraviti, ampak v razpravah smo ugotovili, da je eh, pomembno eh, obravnavati vse zadeve, torej tudi podrobnosti in moramo najti pravo pot. Moja politična skupina se bo s tem kompromisom strinjala, zato ker smo dobili zagotovitev od Evropske komisije, da bodo preverili, kje je potrebno eh, te merilne inštrumente eh, prenesti v MIID, e ki se trenutno pripravlja, torej kje je to potrebno. In eh, jaz izhajam iz tega, da eh, bojo to vzeli resno in pretehtali zadevo. Pod tem pogojem smo mi rekli, da mi se strinjamo s kompromisom, vemo pa, da je potrebno nekatere stvari še preveriti. Eh, kar zadeva korelacijske tabele, bi hotela povedati, da smo mi rekli, mi eh, sprejemamo to eh, formulacijo, ki je zdaj v tem besedilu, ampak to je ena od zadnjih dokumentov, kjer se s tem strinjamo, kjer to sprejemamo. Ker nam gre dejansko za to, da evropsko pravo, ki ga ustvarjamo, eh, s katerim se države članice strinjajo, se dejansko tudi udejani. Udejani tako, da bo pravilno udejanjen. Eh, zato pa je možno samo, če imamo vse informacije, te pa dobimo z eh, temi korelacijskimi tabelami. Tu pa bo treba še marsikaj storiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bosoji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, želim čestitati poročevalki in drugim, ki so prispevali k temu poročilu. Od začetka je izgledalo, da je to zelo tehnični dosje, na koncu je postalo jasno, da bodo potrebne politične eh, rešitve. E, jasno je, da bo e, odpoved teh. E, direktiv potrebna, saj se eh, ne uporabljajo več, kaj ti tehnični napredek je bil hitrejši. Pristop komisije je eh, razumen, kaj ti, če želimo ustvariti načelo prostega pregibanja potem, moramo uh, zagotoviti, da bodo države članice sprejele tehnične specifikacije. Razveljavitev teh eh, direktiv pa ne sme prinesti novih ovir k prostemu pretoku eh, blaga in ljudi in ne sme prispevati k dodatnemu upravnemu bremenu. Ne sme eh, biti razkoraka med eh, starimi direktivami in pa eh, direktivo iz leta 2004 o merilnih instrumentih. Eh, poročilo, ki je bilo sprejeto v IMKO, zagotavlja možnost, da se sprejmejo da se sprejme odločitev, da se, eh, da se določbe iz direktive iz leta 2004 prenesejo v novo direktivo. Tako bo manj eh, negotovosti z pravnega vidika. Prav tako bo treba razmisliti, ali bo eh, do, določene elemente iz direktive o merilnih instrumentih treba vključiti v MID. Potem so tu še kore, eh, korelacijske tablice. Predlagam, eh, da sprejmemo besedilo, kot je bilo dogovorjeno v prvi obravnavi v svetu. Hvala lepa, gospa Hüle, minuto in pol. Gospod predsedujoči, tudi jaz bi se poročevalki prisrčno zahvalila za dobro sodelovanje s poročevalci v Senci. Mislim, da sem lahko zelo kratka, ker glavne smo vse slišali. Naša politična skupina stoji za tem kompromisom, izhajamo pa iz tega, da bo komisija kritično ocenila celotno zadevo. Seveda tudi mi po... se strinjamo s tem, da smo prišli do kompromisa tendenca, kar zadeva korelacijske tabele, ampak tu gre za časovno omejeno zadevo. V prihodnje bo moral svet dosti bolj uh, ostro reagirati, ne sme popuščati, kajti države članice morajo dovoliti, da se jih kontrolira. In zato uh, so pomembne tudi korelacijske tabele. Hvala lepa. No. Hvala lepa. Gospod Kožušnik. Dve minuti. Kaj je pa naj predsedajci, eh, pa naj komisarji? Gospod eh, predsednik, gospod komisar, osebno sem podprl predlog komisije, da se razveljavi osem direktiv. Predlog komisije je po mojem mnenju primer, kako poenostaviti eh, evropsko pravo in kako zagotoviti boljšo zakonodajo. Vendar pa ne želimo harmonizacije za vsako ceno. Moramo razmišljati o tem, kako se lahko uporabljajo drugi instrumenti, recimo mednarodni standardi ti drugi instrumenti, ti alternativni instrumenti se morajo uporabljati tam, kjer je njihova uporaba učinkovitejša. Kar pa zadeva samo metrologijo, eh, tu pa zagovarjam eh, prostovoljni sistem zajemnega priznavanja na podlagi mednarodnih standardov. Obžalujem, da eh, parlament in pa nekatere države članice niso podprli tega liberalnega pristopa in namesto tega zagovarjajo jo eh, konzervativni pristop. Zato se eh, poročevalki eh, zahvaljujem, zato ker je iskala kompromis. Ravno tako sem zelo cenil njeno osebno zauzeto, zahvaljujoč kateri tega projekta niso ponovno spravili v predal. Gospod Rosi. Hvala za besedo. Podpiramo to poročilo. Gre za zelo tehnično besedilo, ki že dolgo časa na čaka na glasovanje eh, na plenarnem zasedanju. Eh, od marca prejšnje leto se to že vleče in eh, končno smo na svetu med 27 državami dosegli konsens. Eh, problem pa je, da se sedaj predlaga neka nova direktiva, ki naj bi zamenjala vse obstoječe, ki jih danes razveljavljamo. Moram pa eh, kritizirati eh, komisijo zaradi tega, ker nam ni predlagala eh, ustreznega, širokega pregleda direktive o merilnih instrumentih. In istočasno sem kritičen do tistih, ki mislijo, da države eh, članice lahko postopajo kakor želijo v umestnem času. Seveda podpiramo. Um, mednarodna pravila, ki prevladajo nad pravili Evropske unije. panoge, industrija imajo svoje, eh, svoja pravila, svojo klasifikacijo, ki omogočajo njihovo delovanje. Vendar pa imajo podjetja mnoge težave na tem področju in ne smemo jih dodatno obremenjevati z birokratskimi obveznosti in absurdnimi zahtevami treba je uporabiti eh, zdravo pamet in biti pripravljen iskati rešitve z drugimi evropskimi inštitucijami, eh, ki bodo presegle politične razdelitve. Hvala lepa, gospa Rojtova, dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi, od prava oziroma eh, razveljavitev teh direktiv pomeni kon, eh, konkretno ustno uporabo načela subsidijarnosti in načela boljše zakonodaje. Sedaj imamo mednarodne standarde in zaradi tega ni nujno potrebna harmonizacija na evropske ravni. Pozdravljam pristop poročevalke, ki po eni strani podpira odločitev komisije, da se razveljavijo te direktive, po drugi strani pa pušča dovolj eh, časa, Eh, organov, ki so za metrologijo eh, odgovorni na nacionalni ravni, tako da lahko eh, naredijo presojo vpliva te spremembe na nacionalno zakonodajo. Na ta način bo mogoče videli, videti, ali je zadostno načelo vzajemnega priznavanja, da se izognemo pravni negotovosti. V bistvu sem Eh, presenečena nad tem, da države članice eh, podpirajo harmonizacijo. Poročevalec je uspel doseči kompromis tudi s svetom in mu zato čestita. Hvala. Hvala lepa, gospod Harbour, Malcolm. Oh, Chairman, uh, all, to... Gospod predsedujoči, najprej se želim uh, zahvaliti vsem, ki so se Anji Weisgerber že zahvalili. Uh, Ona je naredila že celo število zelo tehničnih poročil z veliko zauzetostjo in to je spet dober primer takega dela. Ko je s tem delom začela, to je bilo pa malo po uh, volitvah lani, takrat smo vsi imeli občutek, da tisto, kar je izgledalo eno, na prvi pogled uh, eh, enostavn predlog, da bo vse mogoče hitro upraviti brez eh, preveč razprave ampak potrebno je bilo več časa, rešitev je bila relativno kompleksna in sedaj vidimo, da deregulacija in zmanjševanje birokracije ni tako lahko, kot eh, ljudje mislijo. Eh, zelo lahko je govoriti o deregulaciji, ampak v realnem svetu se vedno želijo ljudje, ki bi želeli regulacijo obdržati. In ko je to prišlo do sveta, smo videli, kakšni so nekateri zelo globoki problemi po posameznih državah. Nekatere države imajo težave z eh, merjenjem teže ladi, drugi so imeli probleme z merilci vsebnosti alkohola. Vsaka država je imela svoje eh, interese. No, čez nekaj eh, mesecev bomo imeli nov predlog, zaradi katerega bodo te stvari postale zastarane, ampak vseeno pozivam komisijo naj naredi svojo domačo nalogo bolj natančno in da se eh, poveže tudi z državami članicami, preden da na mizo ta predlog. Mislim, da bi morali kar nekaj časa eh, porabiti za to. Eh, to je uspeh za naš odbor, mislim pa, da je to kvalificiran, torej uspeh s pridržkom in se s tem moramo še ukvarjati. Sedaj pa postopek, ker zdaj, aj gospod Kelly, imate besedo. Tudi sam pozdravljam predloge poročevalke. Prav gotovo je, da sedaj živimo v dosti manjšem svetu kot kdajkoli prej. E, povezovanje med ljudmi, interakcije so hitrejše in to e, bo še hitreje v prihodnje. Večja kot bo harmonizacija na tem področju, bolje bo in prav gotovo pozdravljam razveljavitev direktiv o metrologiji in eh, zmanjševanje birokracije za 25 odstotkov. Včasih je potrebno, da se ljudje prilagodijo, ampak sam sem videl, kako smo se hitro prilagodili v moji državi eh, in sprejeli eh, na mesto irskega funta evro. Potem tudi smo se hitro prilagodili od mil na kilometre. In včasih je ljudem uh, se lažje prilagoditi, kot si mislimo in mislim, da je to sedaj korak v pravi smeri. Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar, imate besedo. Hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi, kar kaže, da obstaja zanimanje za ta poenostavitveni predlog. Torej, moram še enkrat poudariti. Um, pozitivne rezultate, ki jih prinaša ta, prinaša ta odločitev. To bo dobro za eh, potrošnike, za javne uprave v državah članicah in seveda to, kar je rekel kolega Gepard, eh, komisija naj bi opravila eh, do naslednjega aprila leta 2011 preučiti um, analize eh, harmonizacije, kot je rekel kolega Oreste, ki je odšel, bil je pa zelo kritičen. Uh, bi, želel bi mu odgovoriti, da obstaja skupno sporočilo Komisija sveta in parlamente na to temo, uh, ki uh, govori o uh, 25. Uh, členu uh, direktive 2004-22 EC, uh, ki pravi do 30. aprila 2000 2011 se bo eh, podal nov zakonodajni predlog. Torej, kot sem sam rekel že na začetku, se bom držal tega roka. Najlepše hvala, gospod eh, predsedojoči in eh, poslanke in poslanci, za pripravljenost pri sodelovanju glede konkordacijskih oziroma korelacijskih tabel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Weisgerber. Ganz herzlich bei den Jaz bi se hotela še enkrat zahvaliti kolegicam in kolegom tudi za vse, kar so povedali danes večer. Jutri bomo glasovali, moramo gledati v prihodnost in moram reči, da me zelo zanima. Komisija je rekla, da bo konca aprila predlogi, predložila nov predlog, kako naj bi to izgledalo in Eh, do takrat bodo tudi preverili, ali bi delne nekatere zadeve prevzeli. Meni je bilo rečeno, da ne bo prišlo do pravne vrzeli in mislim, da je to izredno pomembno. Jaz mislim, da smo naredili vse, kar je bilo potrebno. Meni se pa zdi, da je potrebno omeniti tudi, da morajo potem tudi države članice bolj jasno pokazati in dokazati, zakaj, katere stvari hočejo ohraniti in kje. Ker samo, če bomo to dosegli, bomo imeli evropsko regulacijo, ne pa kar nekaj pos, eh, posebnega. Jaz eh, moram reči, da bo prišlo do eh, bolj podrobne razprave eh, v drugi polovici naslednjega leta. Jaz bom eh, se povezala tudi z podjetji, jaz bom spraševala, kaj je dobrega, kaj imajo za pripomniti k tej direktivi in poskušala bom izvedeti, katere inštrumente še uporabljajo, naprimer alkoholometri. Pri, jaz mislim pa, da kljub temu teh aparatov sploh ne uporabljajo več. Zato je treba to natančno preveriti, če se hočemo približati cilju do 2012, 25 odstotkov manj birokracije v Evropi, potem moramo iti z velikimi koraki naprej. Jaz sem pripravljen, oziroma mi kot parlament smo pripravljeni dati svoj prispevek in. Na tem mestu bi hotela tudi povedati, kar se zadeva, kar zadeva korelacijske tabele, to je en kompromis, ampak tu moramo pozvati države članice, da se zavezejo, da bojo to naredile, zato ker to potrebujemo, če bi hoteli enotno udejaniti te, eh, to direktivo. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegi, hvala gospod komisar, najlepša hvala vsem. Razprava je končana, glasovanje bo jutri. Sedaj imamo naslednjo točko na dnevnem redu.